Gospe in gospodje, malce zamujamo. Predlagam, da začnemo. Sedite, prosim. Če se strinjate, bomo začeli v naslednjih 60 sekundah. Right, could Začenjamo. Dobro jutro, še enkrat, gospe in gospodje, se opravičujem za zamudo. Imeli smo skupno sejo z odborom Libe in Deve. No, zdaj, zdaj bomo začeli z sejo odbora AFET. Pozdravljam gospo Gabrielo Kujevas Baron. Čez nekaj minut bomo začeli z razpravo z vami. Pozdravljam tudi njegovo ekscelenco, veleposlanika Mehike, ki spremlja gospo Kuevas Baron. Predlagam, da dodamo 16. točko in sicer informacije o parlamentarnih volitvah v Kosovo, ki so potekale 6. oktobra letos. Se strinjate? Super, potem bomo sprejeli spremenjeni dnevni red. Tretja točka, sporočila predsednika. Tri sporočila imam za vas. Prvo sporočilo je, da vas obveščam, da še vedno nimamo kandidata za komisarja ali komisarko za širitveno politiko in to pomeni, da še vedno nimamo datuma za zaslišanje. Ko bomo seveda vedeli, izvedeli več, vas bomo o tem obvestili. Vem, da želijo kolegice in kolegi vedeti, kdaj bo potekalo to zaslišanje in seveda to velja tudi za me. Drugo sporočilo. Rok za vložitev predlogov sprememb v zvezi s prostotrgovinskim sporozumom med EU in sporozumom za zaščito naložb je bil spremenjen. Zdaj je rok 13. november ob 12. kajti ponedeljek 11. november je praznik v številnih državah članicah in zaradi tega bi lahko bilo prisotnih manj poslancev in to bi lahko oviralo njihovo vlogo predlogov sprememb. Gospod Kjučuk je zaprosil za besedo, gre za varno vrnitev gospoda Rencija in drugih voditeljev opozicije v Kambodžo. Hvala, Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Naj vam povem nekaj o gospodu Remziju, enemu vodilnih figur opozicije v tej državi. Srečali smo se z njim, to je bilo ta teden, pa tudi prej. Kot skupina smo pripravili kratko izjavo, ki jo bomo poslali SSD. In to izjavo smo že poslali vsem poslancem po elektronski pošti in to bi seveda, če jo boste podpisali, pomagalo k temu, da pomagamo borcem za človekove pravice v Kambodži. Hvala. Hvala, gospod Kjučok, hvala za te informacije. Ima kdo še kakšno sporočilo? Ne, prav, zato prehajamo na četrto točko, gre za sprejetje zapisnikov nedavnih sej in sicer 10. juli, 24. juli, 2. in 3. september in 8. oktober. Zapisnik je zdaj na voljo, če ni ugovorov, predlagam, da zapisnike sprejmemo brez sprememb. Odlično, zdaj pa peta točka in besedo bom predal gospodu Vačikovskemu, podpredsedniku, imeli pa bomo izmenjavo mnen s predsednico Medparlamentarne unije. Izvolite. Hvala, David, pozdravljeni vsi. Pozdravljeni tudi vi, predsednica Medparlamentarne unije, Gabriela Kuevas Baron, kolegice in kolegi gospa Kujvas Baron je mehiška poslanka. Njen mandat se je začel leta 2017 in traja tri leta. Gospa predsednica, vi ste na čelu organizacije z 130-letno tradicijo, 179 parlamentov sodelujejo v vašem združenju, Evropski parlament je pridruženi član in z veseljem sodelujemo z vami, pri številnih vprašanjih, ki segajo vse od trajnostnega razvoja do človekovih pravic. Gospa Kujevac, baron, parlamenti so hrbtenica demokraciji, kajti opravljajo pomembno nadzorno delo tudi na proračunskem področju. Na področju zunanjih zadev parlamentarna diplomacija zagotavlja dodatno raven legitimnosti in eh, Naša naloga je, da spodbujamo dialog, mir in pravno državo na nacionalni in mednarodni ravni. Draga predsednica, časi so polni izzivov, multilateralizem in mir sta na preizkušnji in zato je delo medparlamentarne unije ključnega pomena, kajti vi krepite vezi med parlamenti. Evropski parlament bo še naprej podpiral dejavnosti za krepitev parlamentarne demokracije, naprimer spremljanje volitev in druge dejavnosti. Z veseljem vas gostimo tukaj po 131. generalni skupščini oziroma pred oziroma po 31. generalni skupščini, ki je potekala v Beogradu. To je bilo oktobra. Beseda je vaša, gospa predsednica. Izvolite. Thank you. Thank you very... Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik McAllister. Hvala, gospod Vaščikovski. Hvala za to priložnost, da sem tukaj z vami. Nadaljevala bom v španščini, ker je to uradni jezik moje države. Unitar parlamentarja. Medparlamentarna unija, kot ste dobro povedali, um, vključuje 179 eh, držav. Vsi se trudimo za spodbojanje demokracije in človekovih pravic. E, imamo tudi naše skupščine in sprejmamo resolucije in pa deklaracije. Danes uh, je v svetu veliko izzivov za vse parlamentarce. Eh, še posebej pa za tiste, ki se ukvarjamo z multilateralizmom. Mi imamo v okviru IPU tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom, imamo tudi konferenco, parlamentarno konferenco znotraj eh, Svetovne trgovinske organizacije. Evropski parlament je prisoten tudi na naših skupščinah in naših sestankih. Pred dvema dnevoma smo se sestali na japonskem. Eh, Imeli smo vrh eh, G20 um, in zdi se mi, da bi kljub samo lahko naredili še več. Strinjamo se, da je treba ne samo spodbujati, ampak dati nov zagon multilateralizmu. Danes bolj kot kdajkoli prej moramo razumeti, da demokracija ni nekaj samoumevnega, prav tako ne človekove pravice. Razumeti moramo, da so izzivi opolnomočenja žensk eh, in vključevanje mladih eh, nekaj, kar mora postati realnost. Lahko rečemo, da so parlamenti res srce demokracije, ampak eh, ta, to srce danes ne uh, zastopa narodov tako, kot bi moralo polovica prebivalstva smo ženske, ampak samo 24 odstotkov eh, sedežev v parlamentih zasedajo ženske. Več kot polovica svetovnega prebivalstva je mlajšega od 30 let, pa imamo samo 2,2 odstotka eh, mladih eh, parlamentarcev na globalni ravni. Naj grem še malo dlje na globalni ravni imamo dve tretjini držav, ki ne omogočata niti eh, tega, da bi mlajši od 30 let kandidirali v eh, parlamente, kaj šele v eh, eh zgornji dom parlamenta. Parlament eh, bi moral dejansko odražati družbo in dokler eh, temu ne bo tako, bodo še vedno potekali protesti na ulicah. Eh, naš planet je tudi pred velikimi izzivi. Številni med nami smo eh, že odraščali v generacijah demokracije, ampak nekateri še vedno razumemo, kaj pomeni boriti se za demokracijo. Nove generacije eh, se ne soočajo s temi izzivi. Razumeti moramo katastrofe iz 20. stoletja, tragedije, ki jih je doživelo eh, človeštvo. Poleg tega je treba upoštevati tudi nove tehnologije in razumeti napake, ki smo jih naredili v preteklosti. Treba je zagovarjati liberalno demokracijo in se soprstaviti populizmu in avtoritarizmu. Vidimo tudi napetosti med globalizacijo po eni strani in pa nacionalizmom po drugi. Eh, veliko razprav eh, in veliko ehm, diskurza poteka na to temo. Mm, želimo pa si bolj vključujoče parlamente in pa to, da bomo zmogli najti rešitve. Potem imamo tudi napetost med odpiranjem in pa protekcionizmom. Po drugi strani. Eh, je tukaj tudi eh, napetost med eh, svobodo in pa zaščito oziroma varnostjo. Veliko je ksenofobije in nestrpnosti. Mislili smo si, da bodo po tragedijah 20. stoletja to zadeve, ki jih bomo zlahka presegli, ampak temu ni tako. Uh, In meni se zdi, da moramo eh, najprej zelo iskreno analizirati to, kar se dogaja na našem planetu. To so dogodki, eh, ki jim niso bile priča prejšnje generacije. In zato se moramo s tem ukvarjati mi, ki smo eh, danes na vodilnih položajih. Mm, Naprimer, če želite nekaj kupiti ali pogledati film, Vse to lahko danes opravimo s kreditno kartico ali pa prek telefona. Vse je hitro, vse je takojšnje, ampak to se ne uh, pretvarja v javne politike. Velik del prebivalstva ima pričakovanja, ki so takoj zadovoljena, ampak eh, tega ne znamo pretvoriti tudi v politično življenje. To neskladje potem tudi povzroča nezaupanje do političnega razreda. In za številne mlade je težko razumeti, zakaj ne moremo biti bolj učinkoviti, zakaj ne moremo oblikovati bolj um, reprezentativnih demokratičnih modelov, kjer bi lahko več ljudi sodelovalo pri sprejemanju odločitev. Mislim, da danes v 21. stoletju. Eh, v letu, ko naša parlamentarna skupščina praznuje 130 let obstoja. Moramo razumeti, kako bolje zastopati ljudi. E, treba bo najti nove načine vladanja in upravljanja, e, s katerimi bomo prej e, zagotovili odgovore na vprašanja in se znali odzvati na pričakovanja ljudi. Lahko se vprašamo, zakaj uh, je multilateralizem tarča toliko kritik. V številnih eh, državah eh, potekajo protesti, veliko je nezadovoljstva, lahko se vprašamo, kaj je razlog za to. Ampak mislim, da bi morali zagotoviti nov prostor za eh, sprejmanje odločitev, za sodelovanje. In politika bi morala biti v središču tega sprejmanja odločitev. Naše delo je povezano z ljudmi, z krvi in mesa. Ne gre samo za neke kampanje in za neke oddaljene osebe in institucije. Zato mislim, da je pomembno sodelovanje med parlamentarno unijo in pa Evropskim parlamentom. Peto konferenco predsednikov parlamentov bomo imeli avgusta naslednje leto. To se zgodi samo vsakih pet let. In To je lahko priložnost, eh, ko se bomo vprašali, kakšna je prihodnost parlamentov, kako bi lahko imeli bolj živ parlamentarizem, kako bi se lahko bolj približali ljudem in eh, pridobili njihovo zaupanje. No, eh, tukaj bom zaključila, potem pa bomo verjetno imeli še priložnost za pogovor. Z veseljem bom odgovorila na vaše vprašanja in upam, da bomo skupaj oblikovali ideje o tem, kako lahko sodelujemo med medparlamentarno unijo in Evropskim parlamentom. Mi smo prepričani demokrati in eh, eh, želimo prisluhniti vašim izkušnjam. Evropski parlament eh, ima veliko izkušenj na področju medijacije, opazovanja volitev in tako naprej. Mi se ukvarjamo predvsem s človekovimi pravicami, s programi za vsega, enakopravnost med spoloma in pa eh, z razvojno agendo za obdobje od 20 do 30. Najlepša hvala za vašo pozornost, veliko veselje mi je eh, biti tukaj in upam, da se bomo srečevali še bolj pogosto. Hvala. Hvala, gospa predsednica, za vaše uvodne besede. Zdaj pa bomo imeli razpravo. Besedo dobijo koordinatorji. Mihajl Galer. Hvala lepa. Se upravičujem, da sem bil nekoliko pozen. V nekem drugem odboru sem sodeloval na glasovanju. Že nekaj časa sem tukaj in ko je IPU zasedal v Švici, sem bil tudi sam prisoten in moje izkušnje so naslednje. Vi zastopate parlamente vseh držav OZN. To pomeni, da zastopate tudi parlamente držav, ki niso demokratične. Spomnim se, ko sem govoril z delegatom iz Saudove Arabije o pravici žensk, da lahko vozijo avtomobile. No, to zdaj ni več problem, ampak. Moje vprašanje je naslednje. Vi imate veliko znanja na tem področju in zanima me, kaj menite o udeležbi in sodelovanju nedemokratičnih teles in organov v vašem združenju. Kolikor vem, vi ponujete konference, seminarje in tako naprej. In vi predpostavljate, da zadeve tečejo na demokratičen način. Ampak kaj pa s kongresom Kitajske in kitajskega kongresa. Oni ne zasedajo z miselnostjo, da je mogoče karkoli izbirati ali o čemerkoli odločati. Če ne gre za Kitajsko, me zanima, ali razmišljate o tem, da bi kakšne manjše avtokracije dregnili k višji stopni demokracije. Torej, kakšne so vaše izkušnje z nedemokratičnimi parlamenti? Hvala. Hvala, gospod Galer. Gospoda Picule ne vidim, zato bo besedo dobila gospa Hilde Waldmans. Izvolite. Uh, Hvala. No, jaz nisem prosila za besedo. A si ti prosil za besedo? Jaz bom govorila o poročilu. Se upravičujem, Fili, izvoli. No, prav, bom pa jaz. Nekajkrat sem bil delegat v EPU za nevladno organizacijo, ki se imenuje Liberalna internacionala. No, Mi smo v IPU, ne glede na to, da gre za mednarodno organizacijo liberalnih strank in večina od nas je članov. Ampak eh, mislim, da so moje pripombe podobne tistim gospoda Gadarja. Zanima me, ali obstaja kak potencial za to, da bi IPU lahko bila bolj aktivna pri spodbujanju demokracije. Jaz sem bil na seji v Bangladešu celo šejh Hasin. Je govorila o tem, da bi parlament v Bangladešu postal enostrankarski. Govoril sem tudi z delegati iz Zimbabveja in Venezuele in oni so govorili o čudovitih uspehih njihovih gospodarstv. Imel pa sem občutek, da ima sicer IPO veliko pomena, zato ker združuje politike. Ampak eh, ta pomen se je predvsem izkazal ob srečanjih, ne na plenarnem zasedanju. Morda bi lahko bolj podpirali demokracijo, kajti gre za neke vrste klub parlamentov. In glede na to, da ste klub parlamentov, se mi zdi, da bi morali več delati na demokraciji in človekovih pravicah. Prav tako imate precej močan odbor glede človekovih pravic. Jaz uporabljam vaša poročila, vaša poročila so zelo koristna, ko govorimo o teh zadevah v odboru DROA, pa tudi v svojih drugih funkcijah uporabljam vaša poročila. Zato me zanima, ali bi lahko bili bolj aktivni na tem področju. Hvala. Zdaj pa gospod Bütikofer iz zelenih. Se upravičujem, gospod eh, predsedujoči, nisem prosil za besedo. To je bil krok koordinatorjev Thierry Mariani. Hvala, gospod predsedujoči. Gre za skupino ID in jaz bom zastavil vprašanje Gospa predsednica, hvala. hvala, da ste govorili o problemih parlamentov na nacionalni ravni, kajti ti parlamenti vedno manj predstavljajo ljudstvo. Govorili ste o družbi in mi smo v skupini ID eh, del te delegancije iz Francije in uh, nacionalna skupščina je v Franciji zastavljena tako, kot je, ampak eh, naša kandidatka je dosegla velik volilni uspeh, ampak ima samo pet poslancev. In govorili ste tudi o gibanjih, družbenih gibanjih. No, mi v Franciji smo imeli rumene jopiče, ki so protestirali proti pomankanju demokracije v Franciji. No, V Evropi pravimo, da imamo demokratično politiko, ampak eh, če bi vi videli, kako mi delujemo, lahko vidimo, da imamo v parlamentu sicer pravila, ki naj bi se uporabljala, to je pravilo DONT, ki govori o tem, kako se porazdelijo funkcije v tem parlamentu, naprimer podpredsedniška mesta, mesta predsednikov v odborih in tako naprej. No, to pravilo se ne uporablja za določene skupine, naprimer za našo skupino, skupino identitete in demokracije. V številnih državah so naši poslanci celo zmagali na volitvah, zato me zanima kaj menite o tem, kaj ti mi hodimo po svetu in govorimo o demokraciji, o participatorni demokraciji drugim, ampak zdi se mi, da imamo tudi mi tukaj velike pomankljivosti in eh, to je res eh, velika posebnost. Hvala. Hvala. Gospod Javier Lopes je naslednji. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospa predsednica, hvala, da ste prišli k nam. Lepo, da ste v Evropskem parlamentu. Hvala tudi za eh, delo Medparlamentarne unije. Eh, to je institucija, eh, s katero smo pobrateni. Mi veliko sodelujemo, presegamo zgolj nacionalno razsežnost in. Multilateralizem, še posebej po letu 1945, je zelo pomemben. Strinjam se z analizo, ki jo je predstavila, glede izzivov, eh, s katerimi se sooča liberalna demokracija. Eh, veliko je pojavov, ki otežujejo naše delo danes, ampak eh, rad bi vaše mnenje, gospod Kojivas, o treh stvarih. Najprej Eh, polarizacija v parlamentih, to vidimo tudi tukaj, še posebej pa v nacionalnih parlamentih. Zelo težko je dosegati konsens, zelo težko eh, upravljamo naše delo zaradi te polarizacije, ki vodi tudi v diskurs eh, sovraštva ali pa v druge negativne pojave in to nas zelo skrbi. Potem moje drugo vprašanje univerzalna vrednost liberalne demokracije. Ta se je pokazala v zadnjem eh, stoletju, ampak v zadnjih 10-15 letih smo videli, da je naš sistem tudi ranljiv, eh, še posebej, ko gre za soočanje z avtoritarizmom, eh, potem, ko gre za tiranijo nemudom, torej hitrih odzivov in tako naprej. Eh, vi eh, kot medparlamentarna unija ste tudi sogovornik Združenih narodov in zanima me, kakšno je eh, trenutno stanje v Združenih narodih. Hvala. Hvala. Gospa Kanko je zaprosila za besedo. Izvolite. Um, Hvala. Hvala za to predstavitev. Zanimam se predvsem za zastopanost eh, žensk in enakost med spoloma. Moje vprašanje je preprosto. Kakšna je porazdelitev v državah, kjer Evropska unija opazuje volitve? Imate kakšno strategijo v zvezi s tem, da bi Pri tem so delovali tudi poslanci iz afriških parlamentov, kajti sami ste dejali, da je Ruanda med najboljšimi petimi, zato ker je več kot 60 odstotkov žensk in eh, participacija žensk v politiki bi pomagala pri razvoju. In zanima me, kaj menite o tem. Uh... Hvala. Gospa predsednica, se želite odzvati? Izvolite. Hvala. Hvala lepa. Poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej je demokracija. Bom nadaljevala v španščini. Tenemos dos opciones. Imamo dve možnosti, kako razpravljati o tej temi. Eh, razprava, ki je potekala med parlamentarni uniji, je tudi zadevala to vprašanje v demokratičnih državah imamo izvoljene parlamente. To je res in obstaja razlika med demokratičnimi državami, ki imajo izvoljen parlament, in pa drugimi državami. Spraševali ste me, zakaj smo vključili tudi države, e, kjer tako imenovani parlamenti e, e, niso demokratično izvoljeni, ampak so določeni strani vlade. No, sama na to gledam bolj pragmatično. Mislim, da je v določenih primerjih eh, veliko bolje eh, vključiti tudi eh, nedemokratične države. Dobro je, da sedijo z nami za mizo in se učijo demokratičnih praks, ehm, kot pa da bi imeli samo nek homogen demokratičen klub, kjer pa bi težko ehm, te demokratične prakse širili. Mm, mislim pa, da uh, moramo imeti tudi eno izjemo in tukaj smo naredili napako, namreč, da smo vključili kot člane tudi določene parlamente, ki so rezultat državnih udarov. Tukaj pa mislim, da se ne spoštuje ustavni red, ki ga je tista država sprejela. In ko uh, neka država ne spoštuje niti svojih zakonov, uh, potem eh, mislim, da bi medparlamentarna unija morala biti tukaj veliko strožja in ne postavljati pod vprašaj svojih načel. Eh, sicer pa mislim, da dobro delujemo. Določene države eh, začenjajo zdaj analizirati ali pa celo sklicevati volitve. Imeli smo srečanje aprila v Katarju in Katar eh, je napovedal, da zdaj pregledujejo eh, postopek, kako bi izvolili svoj parlament. Pa še nekaj takih eh, primerov je, kjer je prišlo do napredka, mm, predvsem na področju žensk in pa mladih. Mi smo nekaj let izvajali kampanjo Not too young to run, torej nisi premlad, da kandidiraš. In mislim, da smo tudi tukaj dosegli nekaj napredka, ko gre za dostop mladih do eh, funkcij. Avtoritarne težne in pa populistične težne danes na planetu so zaskrbljujoče. S tem se tudi ukvarjamo in mislim, da je danes res pomemben trenutek, da institucije kot Medparlamentarna unija, kot Evropski parlament, da te institucije okrepijo um, Eh, svoj pogled na eh, demokracijo in da eh, to tudi aktivno izvajajo. Človekove pravice se lahko izvajajo samo v demokratičnem kontekstu in mislim, da bi to morala biti prioriteta za institucije, kot je naša. Mislim pa, da moramo delati še na enem področju ki smo ga malo zanemarili v preteklih letih. Ne gre samo za to, da eh, naredimo nedemokratične države demokratične, ampak eh, moramo se vprašati tudi, kako ohraniti eh, demokratične države demokratične. Torej, države, ki so bile zelo aktivne v demokraciji, pa se od tega oddaljujejo. Mislim, da bi potrebovali za to raznolike strategije. Tako da eh, ne bi bil ogrožen demokratični red v državah. Še ena pomembna tema je, s katero se ukvarjamo, in sicer imamo tudi eh, odbor za človekove pravice parlamentov. In eh, včasih se nam zdi, da je delo parlamentarcev zelo privilegirano, Eh, še posebej v luči tega, da določene osebe izgubljajo eh, življenja, da se morajo boriti za človekove pravice. In eh, morali bi več narediti na področju človekovih pravic. Tudi, ko gre za spremljanje in preiskave kršitev človekovih pravic. Zdaj smo dosegli rekord in rekord. Več kot 600 pritožb smo dobili v 21. stoletju, da se kršijo človekove pravice parlamentarcev. E, včasih gre za kršenje pravice do izražanja, včasih pa celo prihaja do ubojev ali pa ugrabitev parlamentarcev. In to vsekakor ne bo lahka naloga. Moramo pa vedno imeti pred očmi to, da zagotavljamo dialog z našim odborom za človekove pravice. Tudi ljudem moramo povedati, kako eh, se ukvarjamo eh, s tem področjem, kako eh, deluje ta odbor. Pogosto gre tudi za vprašanje življenja in smrti. Medparlamentarna unija ima velik potencial, po mojem mnenju. Mogoče se ga včasih niti sami ne zavedamo dobro. No, naj podam en primer. Kaj bi se zgodilo? če bi en dan 46 tisoč parlamentarcev z celotnega planeta eh, delalo v isto smer, da bi vsi delali na enem eh, predlogu, enem cilju z enako strategijo. Mislim, da bi lahko preoblikovali planet. In eh, sama si prizadevam za to, da bi do takih stvari prihajalo v medparlamentarni uniji. Nekateri ste komentirali tudi uh, različne krize in pa demokratičen deficit. Uh, da, ta res obstaja. Mislim, da moramo biti iskreni in to priznati. Uh, tukaj ne gre za demagogijo ali populizem, ampak uh, moramo biti tudi samokritični in iskreni in priznati, da naše institucije niso popolne. Nekatere so se tudi spremenile v organe, ki niso dostopni eh, ženskam eh, ali pa mladim. Eh, prav tako parlamenti niso vedno odprti za delo nevladnih organizacij. Nekje ja, nekje pa ne. Potem nimajo vsi enotnega mnenja o tem, ali so družbena omrežja pozitivna ali ne. Ampak zato pa imamo svobodo izražanja, kjer lahko povemo svoje mnenje. Eh, določene razprave se nam lahko zdijo absurdne, ampak eh, vendarle je treba o stvarih razpravljati. Demokracija eh, danes ni samo v tem, da ljudi pokličemo na volitve. Ljudje od nas pričakujejo več, pričakujejo vključevanje. In to ni samo cilj v agendi 2030, eh, tudi to ni samo eh, pomembno za agendo žensk ali mladih. Gre za to, da se vprašamo, kako bomo spremenili sprejemanje odločitev in kako to narediti bolj dostopno za vse. Zdaj obstaja velik razkorak med ljudmi in pa njihovimi zastopniki. Nekaj eksperimentov je bilo narejenih na tem področju. Naprimer, parlament na Cipru zdaj izvaja pobudo eh, o paralelnem parlamentu. Imajo tematske vsi, eh, pri katerih sodelujejo s prebivalstvom in eh, te skupine iz paralelnega parlamenta predstavljajo določene pobude v ciprskem parlamentu. Potem pa ta parlament glasuje. Tudi v Kanadi revidirajo metodologijo parlamentu. Eh, glede tega, kako so v um, um, zgornji dom parlamenta imenovani člani. Tako da tudi ljudje lahko prispevali svoje uh, mnenje in ugotovili bodo, ali gre za favoriziranje določenih skupin ali ne. Eh, ne moremo govoriti, ali smo za demokracijo ali ne, torej demokracija da ali ne, ampak demokracija kako, na kakšen način jo organizirati, zato da bo delovala. Medparlamentarna unija je res eh, najstarejša eh, demokratična institucija, ampak kot takšna moramo, ji moramo zagotoviti tudi neko novo um, Eh, življenje in aktivnost. Mm, populistična gibanja se pojavljajo eh, povsod, eh, to tudi lahko na precej enostaven način razložimo. V moji regiji imamo državo Čile. V Čilu praktično ni korupcije. Nekaj primerov je bilo, pa so jih kaznovali. Tudi srednji razred je zelo Eh, soliden, trden, eh, potem eh, mm, levosredinska vlada je dolgo časa vladala, delala za ljudi, ampak kljub vsemu imamo pritožbe in pa demonstracije nad socialnim položajem ljudi. Meni se zdi zelo zanimivo razpravljati s čilskim parlamentom zato, ker se tudi oni sprašujejo, kako, kje so naredili napake in kako to rešiti. In mislim, da moramo razumeti, da polarizacija ni vedno slaba. Moramo pa razumeti, da, narava, da je narava parlamenta v dialogu in v razpravah. Vi, parlamentarci, tukaj tudi razpravljate med seboj. Uh, razprava, to je način dela v parlamentu in ta razprava nas eh, mora voditi k nekim končnim sklepom. Ko o nečem eh, glasujemo, pa je to treba spoštovati in to je demokratična metoda. Mene ni strah eh, razprave, konfrontacije ali polarizacije. Skrbi pa me to, da političen diskurs ni tak, da bi vodil k nekemu dogovoru, ampak gre predvsem za to, da se um, podžiga določena čustva med ljudmi, eh, veliko je ksenofobije in podobnega. Um, doživeli smo že hude tragedije uh, v človeštvu. Um, morali bi se iz tega kaj naučiti, ampak uh, skrbi me to, kar se dogaja s tem diskurzom sovraštva, tudi v številnih. Eh, evropskih državah ali pa na severu moje države. Če bomo ukrepali sovraštvo, bomo naleteli samo na več sovraštva. Eh, zdaj pa še sodelovanje z Združnimi narodi, eh, o tem ste tudi vprašali. Mislim, da vsi več stranski, več multilateralni procesi morajo imeti demokratično dimenzijo, parlamentarno dimenzijo. Tega ni eh, lahko vedno zagotoviti. Včasih eh, nam eh, vlade nasprotujejo. Ampak mislim, da lahko vedno najdemo tudi prostor za sodelovanje. Vsako leto v februarja imamo nacionalne audience, potem imamo forum na visoki ravni, sodelujemo z druženimi narodi. Eh, potem imamo poseben teden, ki se posveča eh, ženskam in pa še številne druge dogodke, ki jih organiziramo skupaj z druženimi narodi. Eh, in mislim, da je to sodelovanje zelo pomembno. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednica. Hvala, da ste bili tukaj z nami in da ste nam povedali, kaj menite o demokraciji. Upam, da se bomo še kdaj srečali, da spregovorimo o razmerah v različnih državah in o tem, kako bi naši parlamenti lahko sodelovali. Hvala. Zdaj pa bomo prišli na naslednjo točko na dnevnem redu. Besedo pa bom kmalo predal Davidu McAllisterju.